Okay, colleagues, can I reconvene the meeting? Spoštovani kolegi, ponovno sklicujem sestanek. Danes popoldne imamo dve točki na dnevnem redu. Preden nadaljujemo sestankom koordinatorjev, prva izmed teh točk je predstavitev študije o finančnih instrumentih vseevropskega prometnega omrežja. No, z nami sta gospod Hüb van Essen iz C. Delfta na nizozemskem in pa gospod Robert Bain, ki je predstavnik ITS-a iz Lica v Združenem kraljestvu Lice, torej na tej drugi strani v Združenem kraljestvu in oba kolega bosta predstavila svojo študijo. No, kolega, če vsakemu namenim 10 minut, bi bilo to dovolj, na to pa bodo lahko še poslanci zastavili nekaj vprašanj. No, očitno bomo imeli le eno predstavitev, potem imate na voljo 20 minut, gospod Fanesen. Torej, predstavitev študije o finančnih instrumentih za TNT. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste me povabili, da predstavim finančne instrumente za Evropsko prometno infrastrukturo. Študijo smo izvedli s C. Deltom in pa torej z dvema partnerjem. ITS Leeds, predstavnik tega je Robert Bay, na to tudi TEPR e še ena neodvisna organizacija tega konzorcija iz Združenega kraljestva. No, poglavitni cilj te upravljene študije je bil, da bi omogočili pregled finančnih instrumentov in pa tudi virov za prometno infrastrukturo EU, pri tem pa smo se še posebej osredotočili na omreže TNT. Ne na zadnje, vso infrastrukturo plačujejo ali uporabniki ali pa davkoplačevalci in eh, v tem kontekstu smo si ogledali, kaj je v ozadju tega. Ogledali smo si tudi nekatere povezane ključne vprašanja in pa možni razvoj, strateško usklajevanje. Uh, z različnimi finančnimi instrumenti, na to operativno usklajevanje in pa tudi vprašanje povezana z administrativno obremenitvijo. Ocenili smo tudi različne možnosti, ki so predstavljene v nedavnih predlogih, predlogih Evropske komisije glede smernic omrežja TNT, pa tudi drugih predlogih, ki se navizujejo na financiranje omrežja TNT. Prav tako pa smo oblikovali nekatera priporočila za samo prometno politiko na osnovi naše analize in to je prav tako opravilo to partnerstvo. ITS-lic, TEPRA in pa DELC. No, tem te ključni element v evropski prometni politiki že nekaj desetletij in mislim, da bi bilo dobro na kratko povzeti, tiste glavne cilje te politike. Ti so tesno vezani z notranjim trgom, z izboljšanim dostopom različnih držav, tako za potniški kot tovorni promet. In nedavno je prišlo v spredje tudi naslednje vprašanje in sicer cilji za blaženje negativnih posledic podnebnih sprememb. Prav tako smo želeli upoštevati pomen ekonomske, socialne in pa teritorijalne kohezije v okviru politike TNT. Uh, Prav tako pa je pomembno povdariti, da želimo s tem dosegati tudi evropsko dodano vrednost, oblikovati torej omrežja, ki bodo imeli dodano vrednost za celotno Evropsko unijo. Definicija omrežja TNT torej zajema vs tovorni in potniški promet na dolge razdalje med eh, evropskimi državami članicami Evropske unije in politike, politika med drugim zajema tudi prispevke Evropske unije v trenutnem finančnem obdobju, v proračunskem obdobju 2007-2014, 52 milijard evrov, to je precejšnji znesek denarja, to pa izključuje prispevke iz Evropske investicijske banke. No, sledi pregled stroškov in pa financiranja omrežja TNT v okviru trenutnega proračunskega obdobja, prejšnjega proračunskega obdobja in pa naslednjega obdobja. Kot boste videli, so se zneski povečali. 52, ki sem jih omenil, je v drugi vrstici, ko gledamo skupek skladov TNT in pa SRR. Gre torej za neposredno financiranje Evropske unije, na to imamo tudi posojila Evropske investicijske banke za TNT. 41 milijard skupaj za obdobje 2000 do 2006. To pa se je na to torej povečalo na 53 milijard in to je najkasnejša oziroma najnovejša ocena za to finančno obdobje. Na vrhu te prosojnice lahko vidite, da je celotni znesek financiranja TNT nekaj, kar se povečuje s časoma. 300 milijard evrov na 390 milijarde v trenutnem proračunskem obdobju, to je sprememba iz prejšnjega proračunskega obdobja na naslednje proračunske, na trenutno proračunsko obdobje, v naslednjem proračunskem obdobju pa bomo potrebovali 540 milijard evrov. To je torej znatno povečanje. Tukaj smo prav tako označili razmejitev med eh, državami članicami EU 15 in pa novimi EU 12. Videli boste, da se znaten delež tega še vedno vlaga v stare države članice EU15, vendar pa se oba deleža prav tako povečujeta. Prav tako je tukaj predstavljenih nekaj več podrobnejših informacij, ki se lahko preberete tudi v poročilu o različnih virih in pa instrumentih. Program TNT predvideva 8 milijarde v trenutnem proračunskem obdobju, kar je veliko manj, kot je bilo razpoložljivo iz SRR, kohezijskega sklada. No, oba sklada skupaj pa ne bi zajemala več kot 80 milijard, to pa ne zajema le TNT, ampak tudi nekatere druge prometne infrastrukture. Na prejšnji prosovnici lahko vidite, kaj naj bi bilo razpoložljivo v okviru TNT. -a. Približno 44 milijard. Evropska investicijska banka predvideva višji znetek, znesek Prav tako pa vidite razlike v stopnjah kofinanciranja, največje meje so to. V okviru tem te delež se namenja torej za študije, sofinanciranje, stopnje sofinanciranja pa so v nekaterih primerjih nekoliko niže. Na to pa imamo tukaj tudi nekaj diagramov, kar zajema tudi države članice. Na levi strani lahko vidite, da da je 390 eh, milijard eh, trenutnega proračunskega obdobja, kar tri četrtine se krijejo iz drugih eh, virov sredstev, kar zajema tudi naložbe investitorjev in pa nacionalnih ter regionalnih organov oziroma vlad. 14 odstotkov na to krije Evropska medicinska banka, ostalo pa izhaja iz kohezijskih skladov SRR in pa TNT. Na desni strani lahko vidite na to razdelitev na prioritetne projekte, prednostne naloge. Tukaj imamo torej kohezijski sklad Evropske investicijske skladanke in pa TN, eh, banko in pa TNT. Tukaj imamo tudi razmitev med eh, neprioritetnimi nalogami in pa prioritetnimi nalogami. Tudi v teh primerjih je znesek predvsej različen. To je torej pregled eh, na naslednji presojnici poglavitne razporeditve med tistimi glavnimi oblikami prometa. Lahko vidite torej, koliko se zapravi za železnice, za ceste. Približno enaka razporeditev, nekoliko več se namenja železnicam, veliko manj pa se porablja za multimodalni promet ali pa za celinske vodne poti. Na tej prosovnici je zanimivo tudi to, da je v okviru programa TNT levji delež tisti, ki se namenja notranjim celinskim, torej železnicam in pa cestam, to pa v drugem skladu, kohezijskem skladu in pa skladu za regionalni razvoj je situacija nekoliko drugačna, obratno skoraj da. Na no, to imamo tukaj še financiranje v trenutnem proračunskem obdobju za SRR in pa za kohezijski sklad. To odraža tudi podatke iz septembra 2010, kot so bili izmerjeni takrat. Na tej prosovnici lahko vidite, da obstaja tudi določene razlike med odobrenimi in pa dodeljenimi sredstvi za specifične projekte. Le določen delež je bil dodeljen za specifičen projekt, recimo za nacionalne ceste in za avtoceste se namenja nekoliko več kot za železnice, pa tudi za nekaj drugih kategorij. No, da, boste, da se boste lažje predstavljali, kako vse skupaj deluje, ko financiramo specifičen projekt TNT, smo vzeli za to primer prioritetnega projekta 6. Eh, gre za železniški projekt Tour Bordeaux v Franciji. Celotno financiranje znaša 7,8 milijonov evrov in na tem seznamu lahko vidite, da imamo tukaj predvsej različnih finančnih virov, ki se uporabljajo. LFF, francoski upravitelj železnic, na to French State, 3 milijone evrov, na to imamo tukaj um, lastniški kapital komercialnih bank, na to imamo tukaj komercialne banke, posojila. No, na podlagi tega predmeta lahko vidite, eh, primere lahko vidite, da je vse skupaj predvsej zapleteno, kako se torej uporabljajo financiranja z različnih virov. No, v naslednjih finančnih obdobjih, proračunskih obdobjih, vidite tudi navedene številke, 8 milijard za program TNT, Ta program bo na to nadomestil instrument za povezovanje Evrope v predlogu komisije, ta predvideva 31,7 milijardi evrov, bistveno več kot torej za program TNT. No, 10 milijard eh, iz tega zneska bo prišlo iz kohezijskega sklada, 10 milijard evrov torej. In eh, celotna ocena, tukaj smo omenili kohezijski sklad in pa SRR skupaj 41 milijard. Glede na to, da bo delež, ki se porablja za TNT enak kot v trenutnem proračunskem obdobju. No, na tem področju je nekaj negotovosti. In če oboje seštejemo, naj bi na to imeli 31 plus 31. Saj naj bi teh 41 eh, že prav tako eh, upoštevalo teh 10 milijard razlike iz kohezijskega sklada. Vse skupaj naj bi torej znašalo 63 milijard evrov za Evropsko investicijsko banko, znesek še ni popolnoma znana, to je le nekakšen sklic, ki izhaja iz povpraševanja, ni jasno, kakšna bo situacija kasneje. Pomemben element predloga komisije je tudi vsebinski element, ki zadeva projektne obveznice, tega se ne bom loteval preveč podrobno, vendar pa mislim, da je dobro to nakratko omeniti. Zamisel v zadnji projektnih obveznice, da naj bi s temi izboljšali kreditno oceno, bonitetno oceno samih eh, projektov, zato da bomo privabili zasebne vlagatelje, to je torej ta osnovna zamisel. In sicer z jamstvi, zato da bi prenesli nekaj tvegan na Evropsko investicijsko banko. In eh, z zagotavljanjem teh eh, jamstv se predvideva na to množitelj za vsako milijardo evrov. Naj bi torej privabili vlagatelje. Ta množitelj pa je predviden na stopni 15 ali 20 za vsak eh, milijardo, za vsak milijarda, ki naj bi se namenila projektnim obveznicam, naj bi se na to privabilo 15 do 20 milijard strani zasebnih vlagateljev. No in ta temeljna argumentacija pri oblikovanju tovrstnih instrumentov je povezana tudi z tržnimi težavami oziroma nelikvidnostjo. Tukaj smo torej želeli ugotoviti, eh, kako je vse skupaj povezano z izogibanjem tveganju na trenutnih trgih, vendar pa vsekakor menimo, da je to zelo pomembno vprašanje, ki se ga moramo zavedati in ga tudi redno spremljati. Trenutno je predvidena pilotna faza v letih 2012-2013 za te projektne obveznice z največjo zgornjo omejitvijo 220 milijonov evrov. Tudi eh, to bi lahko upoštevali v naslednjih proračunskih obdobjih. Na to pa še zasebno javna partnerstva. Oblikovali smo hitro oceno, kako se je to, da sedaj uporabljajo v projektu TNT, kakšne so izkušnje z PPP. Moj kolega Robert Bain je eden glavnih strokovnjakov, če boste imeli kakšno vprašanje, mu jih lahko zahtavite. Vendar pa smo sklepali, da je zelo koristno, da je to zelo koristno, če se pravilno uporablja in če za to obstaja tudi dobra podpora v obliki javnih naročil. PPP ehm, pa so lahko tudi tvegani v nekaterih primerjih, seveda je to odvisno od vrste PPP, za katero se odločimo, še posebej, ko se je odvisno od eh, razpoložljivosti ali pa plačilnih mehanizmov, ki so povezani z mogljivostjo. V nekaterih primerjih je to lahko tvegano. Seveda pa moramo povdariti, da PPP-ja ne bi smeli nikoli sprejemati v okviru povezovanja s projekti, ki ne sodijo na to raven. No, zdaj pa nadaljujemo še s politiko TNT in pa s predlogi. Sklepki pregleda politike TNT, ki smo jih oblikovali leta 2009 in 2010, so nekako povzeli, da veliko glavnih prioritetnih projektov pravzaprav zamuja, ko gre za izvajanje. In pogosto je to povezano z nezadostnimi finančnimi sredstvi za projekte. Veliko več pozornosti naj bi posvečali za čezmejne povezave. In TNT eh, je bil celo v tem pregledu pravzaprav nekako imenovan kot nekakšen skupek slabo povezanih nacionalnih projektov. In a, eh, to je nekaj, kar res moramo tukaj izboljšati, da vse skupaj ne bo nekakšen skupek, ampak da bo dejansko postala nekakšna integrirana omrežja. Na to pa interoperabilnost je eno glavnih vprašanj in pa intermodalno vključevanje. Ena glavnih tem, ki jih moramo obravnavati, če želimo izboljšati situacijo. Na to pa še obravnava teh predlogov in pa vprašanja, ki so izhajala iz pregleda teh predlogov, zelo nakratko, tako imenovani patchwork naj bi razreševali z opredelitvijo ne le prioritetnih projektov, ampak osrednjega omrežja, kar je tisti glavni cilj. In to je bistveno drugače kot pri prejšnjem politiki. No, drugi usmenski element je namensko beleženje desetih milijard evrov kohezijskega sklada za Connecting Europe Facility, torej instrument za povezovanje Evrope, da se torej omogoča bolj prednostno obravnavo tega osrednjega omrežja. Prav tako imamo tukaj proračuna TNT in pa instrumenta za povezovanje Evrope, ta da so se bistveno povečala. Na to imamo tukaj še pobudo za projektne obveznice, zato da zbiramo več denarja, ki ga lahko na to vložimo v te omrežja. Na zadnje pa ne smemo pozabiti še na izboljšave strateškega usklajevanja različnih skladov. Vse to je bilo izboljšano v tem predlogu, k temu pa se bom še vrnil. No, če si ogledamo strateško usklajevanje različnih finančnih instrumentov, boste videli, da so v predlogih sami cili in pa navedene prioritete teh instrumentov veliko bolj usklajene. Tukaj imamo torej čezmejno povezave, interoperabilnost, podnebne cilje. Uh, Vse skupaj je torej veliko bolj jasno navedeno v teh predlogih. Zato so zagotovljeni različni instrumenti, um, namensko dodeljevanje desetih milijard evrov v instrument za povezovanje Evrope, na to imamo deset odstotkov um, višjo stopno sofinanciranja za čezmejne projekte in pa za podnebne projekte. Um, Obenem se tukaj upošteva znova ex ante pogojnost oziroma predhodni pogoji za kohezijsko politiko. Če pa si ogledati celoten predlog, je tisti manjkajoči delček, tisti prispevek eh, novih predlogov TNT za te razcepljene cilje, ki eh, naj bi dosegali dekarbonizacijo in pa samo deljenje načina izvajanja, na to pa še operativno usklajevanje. Mislim, da je tukaj pomembno povdariti, da se osredotočamo na različne instrumente, na različne načine. To sem pokazal že v prejšnjem diagramu, no, na, eden, na enem izmed prejšnjih diagramov. Različno se torej financira različne kategorije, ceste, železnice in tako dalje iz teh skladov. Če pa si ogledamo še tiste osnovne cilje kohezijskega sklada in pa SRR, je to razumljivo, saj je cilj kohezijskega sklada in SRR drugačen kot pa so cilji programa TNT in pa instrumenta za povezovanje Evrope. No, če pa primerjate porabo sredstev z samim eh, izvajanjem tega prometa. Tukaj obstaja tveganje, če uporabite zelo veliko eh, sredstev za cestni promet, eh, naj bi lahko vse skupaj nekoliko ohromilo te široko zastavljene cilje, ki izhajajo iz tega predloga. Prav tako pa je pomembno tudi samo uresničevanje strateških prioritet. Imamo namreč merilo za 10 odstotkov više stopne sofinanciranja za projekte, ki prispevajo k čezmenim povezavam, doseganju podnebnih ciljev. Kaj to pomeni, da prispevajo k doseganju podnebnih ciljev? No, mislim, da se hudič tukaj znova skriva v podrobnostih in moramo biti čim bolj podrobni pri opredelitvi tega. Na to pa še administrativne zmogljivosti, tudi zelo pomembno vprašanje. In ugotovili smo, da so tukaj glavni izzivi zagotoviti dobre opredelitve samih projektov, pa tudi dobre priprave v trenutnih projektih. Tukaj obstajajo nekatere pomakljivosti in šibkosti. Zelo težko je bilo zagotoviti tudi usklajevanje uporaba nepovratnih sredstev v okviru javnih razpisov, še posebej eh, v PPP-jih. To zahteva torej zato še toliko več pozornosti. No, tega se lotevamo z ex ante pogojnostjo v partnerskih pogodbah, Tudi to je omenjeno v predlogih. Prav tako na to krepitev zmogljivosti in nadaljna uporaba EPK in Jaspersa, tudi dva osebinska elementa, s katerimi se lotevamo teh izzivov. Treba pa je zagotoviti tudi večje usklajevanje, sodelovanje med Jaspersom in pa centralno nadziranimi skladi. Iz analize izhaja še nekaj zadev, ki so povezane z podrobnosti, ki izhajajo iz eh, dokumentov, ki jih je na to treba razvijati. Cilji so splošno gledano podobni, vendar pa je vprašanje, kako jih bomo izvajali dejansko v realnosti. Torej, eh, pravilni okvir je pomemben, vendar pa to ni tisti glavni pogoj. Drugi pogoj so torej zakonodaja, Eh, Evropskega sveta na to partnerske pogodbe z državami šancami, izbira projektov, ocenjevanje in tako dalje. Zdaj pa še merila in pa mehanizmi za prioritizacijo uporabljanja evropskih skladov. Ekonomski in klimatski cilji so ponovadi zelo jasni, torej podnebni in gospodarski cilji. Vendar pa, če si ogledate, kako se te učinke trenutno ocenjuje v okviru projektov TNT, vse skupaj ni vedno popolnoma transparentno ali pregledno. V nekaterih primerjih se lahko sprašujete tudi, kako dobro se ocenjuje gospodarske in pa podnebne učinke. To bi vsekakor lahko izboljšali, naprimer z določenjem nekaterih bolj strogih zahtev glede prometnega modeliranja, pa tudi glede izmerjanja podnebnih učinkov. Lahko bi si torej eh, predstavljali določeno metodiko za ocenjevanje podnebnih učinkov v okviru projekta TNT. Prav tako eh, je tukaj potrebna analiza stroškovne učinkovitosti, nekakšna enotna metodika za oceno učinkovitosti in pa uravnoteženosti projektov, nekaj, kar bi lahko izboljšali. Uh, na no, to pa še izvajanje vseh teh zadev, validacija strani neodvisnih organov bi bila tukaj zelo koristna. To vrstne instrumente pa bi lahko na to uporabili tudi kot osnovo za določanje prednosti, prednostnih nalog in pa stopen sofinanciranja. Nadaljujemo z naslednjo prosojnico. Tukaj smo obravnavali povezavo z drugimi politikami, še posebej, ko smo govorili o uporabi infrastrukture in pa internalizacije stroškov. Tukaj imamo dve povezavi. Stroški imajo lahko vloge v financiranju infrastrukture. In kadarkoli so predvideni določeni stroški za infrastrukturo, lahko tudi to pomaga privabiti zasebne vlagatelje. Če pa si ogledate trenutno obravnavo teh elementov v okviru kohezijskega sklada, se stroški uporabnikov nekako odrinjajo na stran, saj gre tukaj za beleženje od zneska, ki je upravičen do sofinanciranja v okviru projekta. Tukaj je jasno, da obstaja določena preferenca, ko gre za cestni promet v primerjavi z železniškim prometom. No, s tem se nekoliko soočamo, vendar pa predlogi tega ne rešujejo v celoti ob povezovanju različnih politik si lahko predstavljate, da prihaja do prednostnega razvrščanja različnih projektov, kar je nekako povezano tudi z izvajanjem stroškov za uporabnike in pa internalizacijo stroškov. Prav tako bi se lahko predstavljali tukaj nekakšno zahtevo za evropsko financiranje. Imamo torej kar nekaj priložnosti za krepitev povezave z cilji politike, ki so v ozadju. No, na to pa še vprašanje inovativnih finančnih instrumentov in PPP-jev. Na podlagi naše analize sklepamo, da to vsekakor lahko pomaga pri zapolnjevanju vrzeli v financiranju, ob enem pa lahko zmanjša tudi finančno obremenitev v javnem sektorju, prav tako bi lahko to koristilo finančni disciplini zasebnih vlagateljev. In če si ogledamo te inovativne finančne instrumente, bi bilo treba tukaj več delati na usklajevanju, standardizaciji in konsolidaciji, kar nekaj finančnih instrumentov je tukaj in tukaj smo želeli predstaviti, vse skupaj nekako povzeti, vendar moram povedati, da je to predvsej zapleteno vprašanje in zato menim, da bi bilo vključevanje prevelikega števila teh inovativnih finančnih instrumentov nekaj, kar bi vneslo več zmede kot pa jasnosti. Na to pa še zadnje. jasno bi moralo biti, katere nepravilnosti na trgu skušamo reševati s temi instrumenti. Na no, to pa še zadnja prosojnica, če se ogledamo cel niz predlogov. Menimo, da se vse skupaj osredotoča na oblikovanje tega osrednjega omrežja, kar je seveda v skladu tudi za Belo knjigo, vendar pa mislimo, da obstaja dejansko tveganje pri nekaterih eh, problemih, ki so povezani z financiranjem, ti še niso razrešeni. Vsi vemo, da se nahajamo sredi finančne krize in tudi iz tega vidika vse skupaj ni preveč koristno. Zato mislimo, da je zelo pomembno razmišljati o tem, pa si skušati zamišljati tudi nekatere alternativne scenarije. Kaj če, torej, kaj bi se zgodilo, če ne bomo imeli na razpolago dovolj potrebnih sredstev, in tako dalje. No, v takem primeru mislimo, da je zelo pomembno odločno prednostno razvrščanje med temi projekti v okviru tega omrežja. Če ne bo dovolj denarja, bomo morali torej določene projekte izbrati, na podlagi česa bomo te projekte izbrali, to moramo pa še razmišljati. Mislim, da tega nismo zaenkrat še dovolj podrobno obravnavali. In ravno tukaj bi nam lahko ti instrumenti prišli prav še bolj pa bi se lahko osredotočili tudi na stroške za uporabnike, s čimer bi se nekako soočili s temi finančnim problemom. Menimo, da so to vrstni instrumenti, še posebej analiza stroškovne učinkovitosti, nekaj, kar bi lahko še bolj upravičilo uporabo javnih financ. Obenem pa bi lahko zagotovilo, da bodo naložbe dejansko prispevale k tistim poglavitnim ciljem. Torej, dekarbonizaciji prometa in pa tudi nekaterim gospodarskim ciljem, ki so povezani s prometom. No, to je v osnovi zelo hiter in internat pregled tega projekta in najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. No, na seznamu imam trenutno sedem govorcev, 25 minut predvidevamo za zdaj osem govorcev. No in v tem eh, smislu bomo morali nekoliko pohiteti, vsak bo imel na voljo dve minuti. Začnimo torej z gospodom Grošem. Izvolite. Z Jakobsma. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo bom kratek. Najlepša hvala za informacije, ki ste nam jih dali. Rad bi se omenil na tri enostavna vprašanja. Prvo vprašanje. Sedaj se nahajamo v pilotni fazi projektnih obveznih, obveznic in to odpira vprašanje za nove možnosti financiranja pri vseevropskem prometnem omrežju. Mar ne mislite, da imamo veliko obvez zaradi financiranja v povezavi s cili naj grejo za gospodarske, socialne ali pa okoljske cilje. Je to kompatibilno? In drugo vprašanje. V preteklosti smo že govorili o finančnih inštrumentih. Ste mogoče dobili vtis, da tisto, kar sedaj predlagamo, je vzdržljivo v državah z posebnimi finančnimi razmerami, kot so Grče in drugi, kot tudi nasplošno, da bi lahko potem celoten koncept postal vprašljiv. In tretje vprašanje, zopet v zvezi z obveznicami, kako vi vidite nove inštrumente v primerjavi s preteklimi, kje je dodana vrednost? So novi inštrumenti odgovor na pomankljivosti, ki smo jih ugotovili v preteklosti, ali gre za nov način za finančne obveznosti in da bi ti postali bolj zanimivi. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Alkadravi. Eh, Najlepša hvala za vašo predstavitev. Pravite, da pri tem T ni povsem jasno da bomo dosegli cilje. Po drugi strani, pa če si to mrežje pogledamo, imamo tehnične predpogoje za sodelovanje, za doseganje, za, za pridobivanje subvencij v TNT. Lahko to storite, če prispevate k tehnični interoperabilnosti ali večji učinkovitosti. In tako izboljšate dobiček. Je to vključeno v vašo študijo? Zelo zanimivo je, pogledati, kako lahko dosežemo druge cilje preko smernic, s tem, da preučimo druga vprašanja za externalizacijo internih stroškov. Nahajamo se v težki proračunski situaciji, 500 milijonov evrov, imamo samo polovico, lahko pokrijemo s subvencijami. Lahko to potem pomeni, da imamo druga področja, kjer lahko pride do ovir za doseganje tega, kar želimo. Financiranje je zelo težko predvideti. Rad bi dejal, da so finančne inštitucije bolj primerne, ko gre za financiranje. Kakšne posledice lahko to ima za projektne obveznice in podobne inštrumente? Pravite tudi, da potrebujemo boljšo koordinacijo med cilji in različnimi podpornimi mehanizmi, kot je IPA in tako dalje, nam lahko date kakšne predloge za to. Da si pogledamo, kako bi lahko pritisnili IPA da bi delovali tako kot prej. Najlepša hvala. Gospod Debake. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za to predstavitev, ki je povzročila veliko premisleka. Imam nekaj vprašanj. Če si pogledamo investicije, ki jih v tem trenutku potrebujemo za infrastrukturo, je jasno, da vsega ne moremo financirati sami. Potrebujemo inovativne načine za financiranje in vključiti moramo tudi zasebni sektor. To je nujno potrebno, kot tudi zaželjeno. Mislite, da so ti predlogi dovolj? Je to dovolj spodbudno za to, da bi pritegnili zasebni sektor? Jasno je tudi, da imamo celo vrsto finančnih mehanizmov, ki jih ne moremo uporabiti. Mislite, da obstaja še kaj finančnih mehanizmov, ki bi jih lahko uporabili za financiranje tega projekta? Imam pa še bolj splošno vprašanje. Veste, da se z finančnega vidika nahajamo v težkih razmerah imamo veliko zakonodaje, ki se jo izvaja na finančnem področju. Imamo zakonodajo, ki je v obravnavi v Evropskem parlamentu, ki vpliva tudi na pokojninske sklade. Kakšne posledice imajo te Eh, te vrste zakonodaje na financiranje naših projektov. Imamo projektne obveznice in če so ti projekti uspešni, mislite, da bodo te obveznice bolje kotirale. Če bonitetne agencije ne bodo sodelovale, kakšen je načrt B? In še zadnje vprašanje, ki je povezano z stroš, transakcijskimi stroški, administrativnimi stroški. Nam lahko kaj več poveste o tem? Najlepša hvala, gospod Vandalen, dve minuti. Dank voor uw presentatie. Ik zal me concreet uh, richten. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Imam dve jasni vprašanji. Projektne obveznice. govorili ste o učinku multiplikacije. Kako to deluje? Nam lahko to pojasnite in drugič? Zasebno javna partnerstva. Zelo težko si zamišljam ali pa se celo spomnim kakšnega uspešnega partnerstva te vrste. Vem, da je stvar zelo zapletena zaradi sporov, vendar pa me zanima, če imate kakšen primer popolnega partnerstva te vrste. Ne vem, če sem prav razumev, vendar pa bi vseeno rad podal pripombe v zvezi s projekti. Pravite, da ti potekajo. Če si pogledam vašo predstavitev, vidimo, da imamo projekte, ki so se že začeli, vendar pa nismo dobili financiranja finančnih sredstev za te projekte. To se mi zdi malce nelogično. Lahko to pojasnite? gospod Kramer, morali bi vam dati najprej besed, se upravičujem. Dogovorili smo se o internalizaciji internih stroškov na vseh področjih. Ste izračunali, kako dragi bi postali projekti. To smo sedaj ugotovili v večini in verjetno pa bi to pomenilo več stroškov za projekte. Ste ugotovili primere, kjer bi obstoječe projekte posodobili ali nadgradili. Imamo odsek Berlin-Hamburg, kjer smo obnovili železnico, potem pa imamo odsek Köln-Frankfurt, ki smo jo na novo zgradili in gradna je trajala trikrat dlje. Torej ste izračunali stroške, čas in nad gradnjo, če bi vse to upoštevali, kako zgleda to v primerjavi z novim projektom. Potem pa odseki, ki gredo čez mejo. Če odmislimo predhodno delo, koliko sredstev je že steklo v takšne projekte, pomeni to več, mm, manj kot 5 odstotkov, manj kot 3 odstotke, manj kot 1 odstotek, kam so odtekla ta sredstva, če so se ta porazgobila potem v državah članica. To bi bilo zelo zanimivo. Exante ex post. Imamo številke, ki jih vnaprej zračunamo za projekte in uh, kako so ti stroški izgledali potem v praksi po izteku projekta. Potem imamo 10 milijard evrov za določene projekte. Imamo tudi Rail Baltica, ki je ravno tako stal precej denarja, s čimer bi povezali več držav. Uh, Zanima me, katere projekte bi postavili v spredje in katere bi zmanjšali projekte, potem pa še pristojbine za železnice. Če bi to odpravili, mislim, da sploh ne bi bilo treba več premišljevati o takšnih projektih. Sedaj pa javno-zasebna partnerstva. Zakaj država ne financira dobrih projektov, s čimer bi dobili veliko dobička, podpira pa zasebne projekte, kjer mora plačati še više obresti? Tega ne razumem. Ne uspeva mi omejevati časa na dve minuti. Gospod Kančan, dve minuti. Eh, grazie, credo. Hvala lepa mislim, da je treba stvari razčistiti, kaj ti vodaja, s katero razpolagamo, je zelo majhna, če jo raztegujemo uh, ob različnih priložnostih. Mislim, da uh, nekako uh, skušamo povečati neke eh, sposobnosti, neke zmogljivosti, ki jih pa nimamo. Torej, ali se odločamo za posojila in eh, to so potem stroški ali pa se odločamo za dolgoročna financiranja ali pa uh, brezplačno sodelujemo pri določenih projektih, torej v obliki nepovratnih sredstev, ampak uh, na razpolago imamo vedno tistih 31 in ko del tistih 31 damo v neko posojilo, posodo in jih uporabimo za eh, doseganje učinka v zvodo, potem seveda jih bomo uporabili na določen način in jih ne bo več, jih ne bomo mogli ponovno eh, pridobiti za druge projekte. Torej, to so določni stroški, ki smo jih porabili. In torej ne moramo razmišljati o tem, da bi potem isti denar uporabili v obliki nepovratnih sredstev za to, da kot javno stanove sodelujemo pri izgradnji teh infrastruktur. Teh ni več, ker si smo jih že drugače potrosili. Torej moje vprašanje je naslednje. Če mislimo, da uresničitev infrastruktur je izvedljiva samo z lastnimi sredstvi, potem se motimo ali pa drugače moramo skrščiti naše ambicije. Če pa na finančnih trgih, če, eh, če nastopimo kot Evropska unija eh, in ne kot eh, posamezni investitorji, potem se spremeni samo bistvo projektne obveznice, kajti na trg ne pošljemo več nekega podjetja, kar, ki je že čisto izkoristilo oziroma izrabilo vse svoje možnosti in uh, nima več nikakršne uh, energije za to, da bi se s čim drugim ukvarjala, uh, potem moramo mi nastopiti, ampak tako, da projektne obveznice izda Evropska unija, ne pa posamezno podjetje. In pri tem torej moramo pojasniti stvari, ko govorimo o projektnih obveznicah. Gospa, tika dve minuti. On trebare foarte scurtă. Vreau să luat în calcul. Imam zelo kratko vprašanje. Želela sem vprašati avtorje te študije, če so upoštevali tudi uh, fiskalne ukrepe v državah članicah. Zanima me, kako bo vplivalo pomankanje finančnih sredstev na izvajanje teh projektov. Sedaj pa gospod Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Najlepša hvala. Tudi sama imam nekaj zanimivih vprašanj. Najglavnejše vprašanje je, da imamo dejstvo v projektih, da stroški potem prekoračijo prvotni izračun za približno 100 odstotkov. Najmanj zanima me, če imamo izkušnje glede tega, kako to zgleda in kako to potem vpliva na financiranje sredstvi. Ker to pomeni, da države članice potem ostanejo tam z kupom neplačanih računov in to potem predstavlja zelo velik problem pri obračunu. Ali pa, če mi v Evropski uniji plačamo potem 40 odstotkov prekoračenih stroškov. To se mi zdi zelo pomembno. In drugo vprašanje, kar je še pomembno je, da ste izpostavili gospodarske in socialne posledice, ki se jih ne upošteva dovolj pri večini projektov, ki jih imamo tukaj. Tukaj obstaja veliko pomankanje verodostojnosti. Kako bomo zgradili čezmejne tunele, če ne moremo do konca zgraditi že obstoječih projektov v Švici, na primer ste to upoštevali v končni analizi in to velja za Nemčijo in tudi za Italijo, ko gre za alpske projekte. In še zadnje vprašanje. Zelo me skrbi teh 10 milijard evrov in nove države članice se bojijo, da bi ta sredstva o, eh, potem stekla v zahodno Evropo. Invest Europa projekt konkretno. Torej, večina projektov, ki jih imamo sedaj, ki potekajo, niso v novih državah članicah, ampak v starih državah članicah. In zanima me, če obstaja možnost, da ta problem rešimo. In še zadnja pripomba. imamo problem z inovativnim financiranjem, imamo. Ocene, ki pravijo, da inovativno financiranje veliko krat pomeni tudi korupcijo. Gospod Kucakos. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tistim, ki so izdelali to študijo ta je zelo pomembna. Opisuje pa situacijo, ki je zelo kompleksna. Finančni sistem je izredno kompleksen. Želel sem zastaviti nekaj vprašanj v zvezi s projektnimi obvencami, vendar pa so to pred menoj že vprašali kolegi. Zato se moje vprašanje nanaša na kompleksnost finančnega sistema. Kje menite, da eh, ležijo največji problemi? In kakšne praktične rešitve lahko predlagate za to, da bo ta sistem bolj učinkovit in bolj produktiven? Gospa Meissner, dve minuti, najlepša hvala. Imam tri konkretna vprašanja. Prvo. Mislil sem, da imamo 130 milijonov evrov, ki smo jih namenili za inovativne projekte, za projektne obveznice. Zanima me, kje je ta denar. In drugič, ko govorimo o projektnih obveznicah, govorimo, da želimo inovativne vlagatelje in da ti veliko tvegajo, srednjeročno pa zelo malo zaslužijo. In potem še tretjič imamo veliko prednostnih projektov, ki so ostali v ozadju. Potem imamo tudi klauzilo use it or lose it. Če ne prosimo za sredstva pravočasno za svoj del projekta, bomo to zgubili. Torej, kje je evropska dodana vrednost? Um, bi lahko rekli, da pri nekaterih projektih pozabili na to načelo use it or lose it, če ne bi propadel celoten projekt. Hvala lepa. Gospod Rike. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da vsi soglašajo, ko uh, ugotavljamo, da nam bo zmanjkalo denarja. Imam pet vprašanj, ki zadevajo tudi vprašanje arbitraže. In sicer prvič, katere vrste prednostno razvrstitev naj dodelimo srednjemu omrežju oziroma celotnemu omrežju, potem pa transversalni projekti, okolje, infrastruktura. Potem eh, tudi sklad za regionalni razvoj je izredno pomemben, nedvomno, eh, kako naj eh, se odločamo med tremi cilji konkurenčnost, prehod in uh, tudi uh, trajnostni razvoj. Uh, torej, seveda, vse to v uh, logiki regionalnih skladov. In tretje vprašanje, kako ne se odločamo pri razporejanju sredstev med subvencijami. Uh, pomoči pri oblikovanju dosjejev in pa drugimi oblikami finančne pomoči. Ko država članica je upravičena za kohezijo, za, za tudi Connecting Europe Facility in za regionalni razvoj, iz katerih sredstev bodo, bo ta država črpala in kako bomo odločili na evropski ravni med tremi tremi možnosti. In še zadnje vprašanje, kar zadeva teh 10 milijard eh, iz kohezijskih skladov, ki so namenjeni za Connecting Europe. Europe Facility ali merila, ki se uveljavljajo, so merila iz CEFA ali pa so eh, merila iz kohezijskega sklada ali pa obe pravili, kako, to, kako boste to združevali, kako boste upoštevali hkrati potrebe osrednjih omrežij, nacionalnih potreb in tudi za vidika regionalnih potreb in to v okviru kohezijskega sklada in sicer tudi v zvezi s povezavami s CEFom. 12. Najlepša hvala. Sedaj pa še zadnje vprašanje, gospod Vanesen. Če si pogledate zasebno-javna partnerstva, koliko jih socializira tveganja in privatizira dobiček? Izvolite. Lepo pozdravljeni. Meni je Robert Dejn in sem sodeloval pri tej študij, rad bi odgovoril na to vprašanje, ki imajo veliko skupnega, zasinojena partnerstva, projektne obveznice, odvisnost od subvencij in tako dalje. Naj omenim projektne obveznice, ki so zelo zanimive, ker sem delal v obonitetni agenciji Standard Poor's in zato me ta tema zelo zanima trg je zelo nejasen glede podrobnosti v ozadju projektnih obveznic. Na splošno razumemo, zakaj gre. Gre za vrsto zadolževanja, ki bi lahko zaščitil dolžnike, ki bi potem lahko premaknil oceno iz strojnega B na A, to bi pomenilo, da bi standard, standardni projekt lahko postali projekt, kjer bi tudi inštitucije investirale kot naprimer v pokojninske sklade. Pogovoril sem se z večino ljudi o tem, tudi s predstavniki Moodisa, ki je največja bonitetna agencija. Ne moremo še reči, da bi s projektnimi obveznicami pridobili potrebna sredstva, vendar pa je tudi Fitch o, že objavila o tem, vendar pa ne poznamo podrobnosti, zato ne vemo točno, kaj se bo zgodilo. Naj vam pa povem, kaj se dogaja na trgu. Del razloga za to pobudo je, da je te vrste zavarovalna industrija propadla. Ti so da izdajali zavarovanja za projekte s trojnim A, kjer bi lahko tudi investirali, investirale inštitucije. Ta industrija je propadla zaradi komercialnih eh, rezidenčnih posojil. Največja zavarovalnica je zopet začela s poslovanjem. Pogovarjal sem se z uh, višjim predstavnikom te zavarovalnice in želijo si še več takšnih poslov. Torej, eh, vidimo možnosti za to, da bi zmanjšali zahteve, zaradi tega, ker se trg sam ureja vendar bi z izdajo takšnih obveznic lahko oceno trojni B zvišali na A in s tem bi lahko pritegnili e, vlagatelje. Situacija je nejasna, zato predlagamo vsem, da opazujejo razvoj dogodkov e, glede teh obveznic. In še daj zasebno javna partnerstva v naši ekipi smo te opisali kot mm, previdno entuzijastične, če bi jih lahko pravilno izvajali. Videli smo tudi primere, kjer je bilo to partnerstvo slabo izvajano. Videli smo veliko strank, ki je sodelovala v te veliko zmede, veliko slabih informacij, dezinformiranja in zato bi nekaj časa rad porabil tudi za to. V eh, mojem doktoratu sem obravnaval ravno to vprašanje javno-zasebnih partnerstv. Imamo dve vrsti infrastrukture, gospodarsko infrastrukturo in socialno infrastrukturo. Pri prvi imamo ustvarjanje gotovine, torej da bi pridobivali eh, storitve, kot je cesta s cestnino in pa druge vrste storitev, ki jih lahko zaračunamo. Pri drugem primeru pa govorimo o možnosti za financiranje, zaradi tega, ker pri uporabi dobivamo nove vrste služka. Javno-zasebna partnerstva se uporablja za oboje, pri socialni infrastrukturi pa nimamo plačil strani uporabnikov, to so šole, bolnišnice, um, socialni objekti in to so objekti, ki ne ustvarjajo nove vrste do, dobička. Tukaj ne gre za nov zaslužek ali za ustvarjanje novih sredstev. Gre pa za financiranje 20-30 let ko dobimo javna sredstva za takšne infrastrukture. In sedaj največji problem takšnih vrst partnerstv je sektor avtocest na portugalskem. Zaradi tega, ker je država izdala koncesijo, zna, ni mogla izdati koncesije privatnemu podjetju za opravljanje z avtocestami in cestninami. dobili pa smo zasebne partnerje za financiranje bolnišnic in zdravstvenih objektov. Imamo torej 25 let plačil. Zelo malo prožnosti je pri takšnih plačilih, zelo malo manevrskega prostora zaradi obveznosti plačil. Bonitetne agencije so že znižale nekaterim, ocene nekaterim uh, lokalnim skupnostim v Španiji, naprimer, zaradi tega, ker so preveč izpostavljene javno-zasebnim partnerstvom. Zaradi tega, ker bi takšna plačila lahko eh, ogrozilo fiskalno vzdržljivost lokalnih oblasti. politiki ponavadi uporabljajo argumente za svoje politične cilje, ko vključijo takšna partnerstva v politične razprave. Torej, kako si lahko to privoščimo? Vsaka vrsta financiranja tega ne bo spremenila kot imamo naprimer lahko stanovanje zaradi tega, ker imamo redne prihodke, to lahko dokažemo za naslednjih 25 eh, let, potem imamo tudi nepremičnino, ki jo seveda lahko uporabimo za uh, hipoteko in tako dalje, potem pa imamo zagovornike zasebno javnih partnerstv, ki vedno predstavljajo ta partnerstva uh, kot eh, rešitev, vendar pa je to rešitev za financiranje, za nakup, ne dokazuje pa, če si to lahko privoščimo ali ne. Slišali smo tudi vprašanje o subvencijah. To vprašanje smo obravnavali tudi v odboru za proračun. Gre za zelo zanimiv razvoj dogodkov, ki smo ga videli v zadnjih petih, let, petih letih gre torej za združevanje subvencij oziroma za sofinanciranje. To, za vsakega, to velja za vsakega darovalca. Namesto, da bi dajali subvencije in denar za stojn, pa sofinancirate drugače, se ljudje navadijo in postane odvisni od subvencij. Če pa posojilo povežemo s finančnimi mehanizmi, potem je to druga stvar. Naprimer, projekt dobi poseben nadzor, imamo finančno disciplino, torej za odplačevanje sredstev in s tem se navadimo na administrativno-logistično odgovornost za odplačevanje sredstev. Še bolj pomembno pa je, da imamo načrt, torej na mesto, da imamo države, regije ali mesta, ki so odvisna od subvencij in jim še naprej dajete posojila ali pa subvencije, potem boste s tem s časoma, ko se bo do gospodarstva izboljšala, zmanjšali subvencije in povečali delež posojil. Tako boste odlepili ljudi od odvisnosti na subvencije. Prepričan sem, da lahko k temu doda še kaj eh, moj kolega, ko gre za okoljsko vprašanje. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Zahvaljujem se vam tudi za številne zanimiva vprašanja poskusil bom odgovoriti na večino eh, vprašanj, morda bom na kaj pozabil. Eh, ko govorimo o tem, ali si nekaj lahko privoščimo ali pa ne, to je povezano z gospodarskimi eh, koristmi infrastrukture, torej ustrezna ocena koristi prometnih prometnih torej projektov je ključnega pomena. Naprimer, če ugotavljam, kaj se dogaja v moji državi na nizozemskem, včasih imamo občutek, da ocena posameznega projekta na nizozemskem je težja oziroma mora biti bolj uh, eh, uh, eh, razčlinjena uh, eh, kot v primerjavi TNT, kajti tukaj gre za izredno veliko omrežje. Uh, potrebujemo torej neodvisno potrditev stroškovne učinkovitosti, koristi, eh, ki eh, jih bomo imeli. Moramo tudi ugotoviti, kolikšen bo tudi vpliv na izpuste CO2 in eh, hkrati moramo tudi znati napovedovati prometne tokove. To je zelo pomemben podatek v takih projektih. In to vpliva seveda na izpuste in na proizvodnjo CO2. Mislim torej, da je pomembno, da uporabljamo iste številke za vse. To je enostavno pravilo, ki se ga je treba držati, ki ne zahteva veliko. To je izredno pomemben vidik, ki ga je treba poštevati. Več vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s tem, ali inovativni instrumenti, Mm, ali bodo zagotovili dovolj sredstev, ali bo to zadostno, imamo težave z nekaterimi državami članicami, kjer ni dovolj denarja na razpolago, ali bo to vse to dovolj, ali je dovolj, da vložimo 150 milijard ali pa ne. Sicer tega ne vemo, si predstavljamo, da je verjetno, eh, da bomo imeli še vedno probleme s financiranjem. Vsekakor, predvsem je pomembno, imeti to, kar je nekdo imenoval plan B. Nedvomno je pomembno imeti tako drugo možnost, o kaj se dogodi, ukolikor ne bi usmili dopolniti celotne slike, morda zato, ker nam zmanjka denarja oziroma zato, ker gospodarstvo ne bo raslo tako hitro, kot smo pričakovali pred leti. Seveda, pomembno je imeti plan B, ki naj bo že pripravljen in nam morajo biti jasne tudi vse prioritete v takih, takem primeru v poročilu smo uh, zaznamovali naš projekt kot uh, pač uh, pri tem mora biti vodilo uh, predvsem ustvarjanje nekega omrežja. Ampak seveda ne moramo biti gotovi, da bomo osrednje omrežje dogradili v desetih letih. Zato moramo imeti dobro prednostno razčlenitev in razporeditev. To je nekaj, kar je bistvenega pomena in če morate pa posvetiti še več pozornosti, vsaj tako mi mislimo. Potem, potem ena od zadev, ki smo se je dotaknili, ki ste se je dotaknili, je, mm, mislim, da je to sicer že eh, pokrel kolega, ja, potem pa povezava z EIB, Seveda, uh, moram povedati, da vsak sklad ima svoje zahteve, svoje merila. Seveda obstajajo povezave med različnimi skladi. Toda. Komisija je odgovorna za program TNT, za Connecting Europe Facility. Uh, za ustrezno uporabo sredstev in to je naše izhodišče. Seveda to je eh, povezano tudi z EIB, nedvomno. Izvolite. Ja, nekaj besed naj povem v zvezi z Evropsko investicijsko banko. E, imel sem priložnost sodelovati z njimi. E, videti kot, je kot prijazna organizacija, vsekako zagotavlja evropskim bankam in bankam za javne potrebe oziroma tudi drugim bankam določena sredstva, sicer pa je komercialno agresivno nastrojena. Ena od zanimivih stvari je ta, da računsko sodišče nima možnosti, da si ogleda uh, vse uh, posle, celotno poslovanje, ki ga razvija Evropska investicijska banka. V zadnjih letih je EIB uh, posodila zelo velike vsote denarje, v letu 2077 milijard evrov, recimo, um, svetovna banka je v primerjavi za EIB bistveno manjša. EIB posuje 40 odstotkov več kot pa svetovna banka v Washingtonu. In to moramo imeti v mislih, ko si ogledamo razna poročila o EIB. Dejansko. Včasih se preveč osredotočamo na obseg posojanja in v resnici moramo gotoviti, kakšno, eh, katera je kakovost, kvaliteta tega posojanja. To je treba upoštevati, kajti EIB očitno ima zelo pomembno ulogo in torej, če si ogledamo Evropska, eh, če je to Evropska banka, potem bi jo morali usmerjati. In predvsem, bi si morali bolje ogledati, katera je kvaliteta bolj kot uh, količina tega posojanja. Hvala lepa. Drugo vprašanje je zadevalo 10 milijard eh, namenjenih za CEF. Postavljena so bila vprašanja v zvezi s tem, kako se bo ta uh, denar uporabil. In odgovor je enostavno Mm, enostavno to, da je teh 10 milijard evrov še vedno del kohezijskega sklada. To upravlja, bo upravljala agencija, ki bo upravljala s kohezijskim skladom. In torej ne gre za to, da bi preusmirili 10 milijard evrov a, nekam drugam v a, instrument za povezovanje Evrope, a, ki bi ga potem lahko uporabljali kakorkoli že. Ne, teh 10 milijard je še vedno del kohezijskega sklada. In torej vsi povezani pogoji so še vedno veljavni. To sem želel samo izpostaviti. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s čezmejnostjo in, kako, in koliko denarja bo namenjenega za čezmejne projekte, ali je to že jasno v teh novih smernicah imamo seznam projektov in eh, tudi kako se bo denar namenil za te projekte. To pa ni še popolnoma jasno opredeljeno. Sveda bo prišlo do določene tekmovalnosti med navednicami, ampak eh, pravila v smernicah in tudi prednostna razvrstitev eh, teh čezmejnih projektov seveda mora biti še jasno postavljena. Sicer v glavnem prioritete so sicer že zapisane v dokumentu, ampak kako se bo to konkretno izvrševalo in kako bomo zagotovili, da, bo sred, da bodo sredstva res prioritetno namenjena tem projektom, uh, spet to je treba še eh, popolnoma doreči, splošni strateški cili so že eh, zapisani, ampak kako se bo to dogajalo konkretno na terenu, eh, temu je treba še posvetiti več povornosti. Eh, pozornosti. Nekateri so govorili tudi o, o preverjanju, o naknadnem preverjanju, torej ekspost, ampak seveda moramo imeti tudi predhodno preverjanje eksante. Mislim, mislim, da morda nisem odgovoril čisto na vse vprašanje, ampak čas eh, se izteka. Samo še trenutek počakaj, Mihael. Uh, mikrofon, prosim. Imel sem vprašanje v zvezi. Michael, did you have a specific question? Mihajlo, imate konkretno vprašanje? No. Na moje vprašanje niso odgovorili. Torej, glede na izkušnje, če z menimi projekti, kakšen je bil delež takšnih projektov, seveda vem, kakšen je bil diskurs glede tega, vendar pa me zanima, kakšen je učinek na koncu, če primerjamo novo gradnjo z obstoječimi infrastrukturami. Really... Ja, prosim, če lahko najprej odgovorite na to dvoje, na to pa če poveste, kam gre ta, da kam se steka ta denar. No. no ne moremo kar vsi upregovoriti imam vprašanje tudi o načelu use it or lose it in evropski dodani vrednosti. Tudi to se mi zdi zelo pomembno vprašanje. It, we... To vprašanje use it or lose it, pravzaprav si tega nismo zelo poglobljeno ogledali, kako bomo to ocenjevali. Mislim, da ni tako zelo izrazito zajeto v našem poročilu, zato me moram veliko več povedati v zvezi s tem. Star si bomo bolje pogledali, to proučili, morda vključili nekaj več v naše poročilo. V zvezi s vprašanjem teh čezmejnih eh, pobud, kar zadeva financiranje, seveda, to je eh, zelo pomembno vprašanje, prav zato smo to izpostavili. Mm, zato se tudi tako pogosto pojavlja v vseh predlogih, da bi morali več, več pozornosti nameniti čezmejnemu aspektu. Seveda, take projekte je težje usklajevati. In torej samo reči, da je to prioriteta, ne zagotavlja, da se bo stvar izvedla. Seveda, to je prvi korak več pozornosti čezmejnem aspektu. Uh, Potem pa uh, priority project, torej prioritetni projekti, češ da nimajo dovolj finančnih sredstev, mislim, da temu ni tako. Vsekakor obstaja neka veza bil, sodeloval sem tudi pri oblikovanju takih projektov. Nekateri res niso zaživeli prav zaradi pomankanja sredstev in torej brez zadostnih sredstev je težko sploh začeti. To je morda moj odgovor. Upam, da sem zadovoljivo odgovoril. Hvala lepa. Moram reči gospodu Bejnu, gospodu Van Esnu da je bil ta razgovor zelo zanimiv. Vem, da je vaša študija še v fazi osnutka, ni zaključena, torej morda lahko še dodamo nič koliko podatkov. Nekatere morda bi lahko celo črtali. Zanimivo pa je, da so imeli člani odbora veliko vprašanj, predvsem v zvezi z PPP, torej z zasebno javnimi partnerstvi. Torej, nekdo je rekel, da a, v teh PPP-jih obstaja težnja potem, da se socializira tveganje in privatizira dobiček. Vsekakor a, sem prepričan, da a, a, je gospod Van Esen a, še kako pripravljen sprejeti a, dodatno vprašanje, vključiti dodatne informacije, se posvetiti nekaterim drugim aspektom, če mu ni uspelo odgovoriti na čisto vsa vprašanja. Vsekakor se mu zahvaljujemo za prisotnost in za razlago. Uh, ja, um, ne vem, če je kdo izmed nas že uh, imel priložnost, eh, da dela za bonitetne agencije. Se spominjate, kako smo kritizirali bonitetne agencije pred dvema tednoma v Strasburgu. Vsekakor še enkrat prav lepa hvala za vašo prisotnost in seveda z zanimanjem pričakujemo dokončno verzijo vašega poročila in bomo še ohranjali stike med vami in našimi člani. Hvala. Okay, so Antonio, you know, know Hvala lepa. Zdaj, Antonijo, čisto vse veš, kaj, kar potrebuješ v zvezi z projektnimi obveznicami. Gospod je so a, tudi še dodali eh, Antonijo, da če se želiš postaviti v stik z eh, njimi v zvezi z projektnimi obveznicami, se lahko z njimi po, pogovoriš tudi na štiri oči. Naslednja točka pa je. Eh, mnenje eh, odbora v zvezi z eh, projektnimi eh, obveznicami. Naj povem, da smo se odločili za pospešeni postopek v zvezi s tem mnenjem. Torej, moramo pospešiti, kajti tudi proračunski odbor je pospešil postopek in torej naše mnenje mora biti pravočasno pripravljeno. Zdaj pa predam besedo kolegu Antoniju. Hvala, predsednik. Eh, zanimanjem sem poslušal, tudi mislim, da ti dve minuti, ki jih imam na razpolago, oziroma ki sem jih imel na razpolago in tudi celotna razprava, eh, pravzaprav eh, me, vse to me ni popolnoma zadovoljilo, zato bi rad ponovil tako srečanje, jaz bi bil ustrajal še. In tudi napad na EIB je tudi napad, ki uh, si uh, zasluži odgovor. Oprostite, skozi sekretarja, to, kar je povedal gospod Bejn, zelo jasno, tudi meni osebno, je, da za katerokoli pojasnilo, ker dodatna vprašanja so absolutno eh, z veseljem pripravljeni vam odgovoriti, torej skozi sekretarjat lahko izpostavite katerokolo točko in to bomo posredovali naprej. Hvala lepa. Torej, naj uh, se povrnem k naši temi. To je sicer tudi nadaljevanje tega, kar je bilo povedano uh, do zdaj. <clears throat> Bi rekel, da uh, se moramo angažirati v zvezi s to pobudo za projektne obveznice, čeprav gre za pilotno fazo, vsekakor se začenja nekako usidrati v naše možgane, v našo miselnost. Gre torej za novo pobudo, ki se postopoma ukoreninja. Gre za uh, razširitev eh, nekaterih predhodnih pobud. Uh, In sicer eh, tako eh, to opredeljujemo v okviru eh, pravil, ki predvidivajo bodi se omrežje TNT, TNE in tudi telekomunikacijske infrastrukture. Pobudo bo uresničila EIB, ki bo zagotavljala izdajo obveznic strani samih projektnih podjetij. Ampak bodimo pozorni na to, kajti potem bi rad tudi iz tega potegnil zaključke. Kajti, če bi se tu ustavili, bi potem potem rekel, da je vse skupaj neprimerno z ozirom na trenutne gospodarske razmere. Torej, ta pobuda, gre, tukaj gre za izdajo obveznic strani projektnih a, podjetij, a, kar eh, izvede in eh, zajamči, zagotovi EIB in to eh, omogoča lažjo pridobitev kapitala, za, ki je potrebno za uresničitev infrastrukture. To je torej odličen prvi korak, kaj ti se, odzove, se odziva na tržne potrebe, to so izrazili tudi sami deležniki, ki so sodelovali na posvetovanju, ki ga je sprožila komisija aprila lani. Potrebno je torej um, ugotoviti, kateri so zreli projekti, projekti, ki pa so tudi strateškega pomena, ki so tehtni, ki lahko torej začrtajo pot za ne, eh, tudi prihodne, eh, prihodne priložnosti uporabe teh eh, instrumentov. Moramo torej pospeč, pospešiti eh, ritem eh, uresničevanja, ker je pilotni projekt, ki bo trajal torej do konca 2013. Eh, preden začnemo obdobje 2014-2020. Poudarjam, da je to predlog iz 19. oktobra 2011, eh, torej smo že veliko časa zapravili in mislim torej, da moramo to pobudo čim prej uresničiti, čim prej in to je prvo moje razmišljanje. Nisem se spuščal v v druga razmišljanja, kaj ti mislim, da moramo to potrditi čim prej. In še drugo razmišljanje, mislim, da bi si ta pobuda zaslužila več a, eh, finančnih sredstev. Od 230 milijonov, ki smo jih dali na razpolago, 200 prihaja iz eh, našega proračuna za TNT, ampak mislim, da bi si lahko malo več prizadevali za, te, za to pobudo in torej poudarjam, da bi to lahko razširili. No, vsekakor pa sem naklonjen vsemu temu, ampak bi morali biti veliko bolj ambiciozni. In še <clears throat> posebej tako kot je zapisano v obrazložitvi mnenja, za katero upam, da bo čim prej prevedena v vse jezike. Mislim, da če smo stvarni, ne moramo si predstavljati, da bomo to omrežje uresničili samo s proračunskimi sredstvi. 21,7 plus 10 z vprašanjem v proračunu CEF prav gotovo ni dovolj za to, da uresničimo osrednjo omrežje. Torej, ta pobuda za projektne obveznice. Eh, naj bi veljala za tiste projekte, ki eh, bodo imeli srednjeročno kratkoročni donos in katerih poslovni načrt predvideva, da bomo odplačali investitorje v rokih, ki jih predvideva koncesija za upravljanje infrastruktura. Torej, naslednji prehod pa je nek drug in tukaj mm, želim pritegniti, na to želim pritegniti pozornost. Večina projektov uh, se ne od se ne odplačuje eh, samo v obdobju koncesije, kajti Eh, vsi ustvarijo neke vrste rep, ki se zavleče. V preteklosti smo imeli javna sredstva, eh, ki je skozi, eh, skozi evropske subvencije, nacionalne, regionalne subvencije. Torej, ta sredstva so bila namenjena v obliki nepovratnih sredstev za pokrivanje tega repa stroškov. Zdaj pa so naše javne finance res v dramatičnih razmerah. Moramo še spodbuditi gospodarsko rast Evropske unije Slovenije z uresničevanjem infrastruktur in moramo poskusiti iziti iz tega tunela. Torej, po mojem mnenju, bistven trenutek, je pač bistvena faza je naslednja. Tukaj gre eh, projektne obveznice, morajo biti javna izdaja obveznic, ne strani projektnih podjetij, tako kot predvideva ta sveže, pač pa mora iti za izdajo, za katero poskrbi celotna Evropska unija, recimo skozi Evropsko investicijsko banko oziroma skozi druge instrumente, ki, s katerimi razpolaga Evropska unija oziroma sama Evropska komisija. In to mora biti denar, ki naj bo bo namenjen za infrastrukturne ukrepe evropskega interesa. Um, In ta evropski interes je, eh, vsaj po našem mnenju, po mnenju odbora, opredeljen v smernicah in to je potrdil parlament in svet. Se pravi, da si ničesar ne izmišljujemo, ne gre za prioritete, ki nam jih drugi usiljujejo. Če eh, bomo eh, hkrati imeli tudi odločno eh, upravljanje in vodenje pri uresničevanju projektov, tako kot je bilo spostavljeno tudi v razpravah včeraj, in če bomo evropskim koordinatorjem zagotovili ustrezno ulogo in če bomo nekoliko pospešili stvari, mislim, da ta politična odločitev mimo vseh morebitnih finančnih instrumentov, za katere smo slišali, bomo slišali, pač naše možnosti so pač tiste sredstva, s katerimi razpolagamo, razpolagamo, so pač ta in uh, ko jih izrabimo, moramo biti sposobni uh, se podati na finančne trge in morda bi se za to, za to lahko odločili tudi uh, samostojno, brez uh, zasebno javnih partnerjev, ampak mislim, da nam lahko PPP-ji res lahko pomagajo. Kajti uh, mislim, da uh, pripravljenost, da gremo na finančne trge, izražamo samo z besedami, ne pa s konkretnimi ukrepi. Mnogi govorijo o inovativnih eh, instrumentih, če pa nimamo finančne osnove, če nimamo politične volje, da povečamo tisto finančno osnovo, potem mislim, da ne obstaja nikakršen finančni instrument, ki nam lahko omogoča, da, nas, da s tem nadomestimo pomankajočo politično eh, voljo. Gospa Jale Sanders. Najlepša hvala. Gospod predsednik, rad bi se zahvalil gospodu. Kančanu za to poročilo o novem inštrumentu, s čimer bi strožili, sprožili nov projekt za novo omrežje in dali nov obraz financiranju naših projektov. Strinjam se s tem, da je treba pospešiti naše delo, da bi čim prej lahko sprožili delo teh, s temi projekti in priskrbeli investitorje za prihodnost. Imam nekaj vprašanj. Zanima me, če bi v pilotni fazi lahko že začeli z razdeljevanjem, s katerimi projekti bomo začeli. Naj bi šlo samo za koridorje, naj gre za osnovno mrežje ali pa bi imeli možnost, da bi odprli tudi eh, nacionalni prostor za projekte v sklopu globalnega omrežja. Zanima me, če bi lahko tako razširili zmogljivost investitorjev za vse vrste projektov. In še drugo vprašanje. Zanima me, kako bomo lahko izravili naše izkušnje gospoda Bejna, ki jih ima na področju finančnih inštrumentov, zato da bi lahko sprožili prihodnje vse evropske mreže verjetno bi z izkušnjami in z znanjem lahko pomagali državam članicam, ki zelo nasprotujejo temu, da bi dopolnili sredstva za ten s desetimi milijoni iz kohezijskih skladov. Zanima me, če bi lahko z izkušnjami gospoda Dejna na tem področju lahko izboljšali pripravljanje na projekte za financiranje projektov TEN in da bi lahko tudi izboljšali našo privlačnost za prihodne investitorje. Hvala. Najlepša hvala zdaj pa gospod Debakar, najlepša hvala gospod predsedujoči, prav tako se zahvaljujem poročevalcev. Mislim, da so projektne obveznice pobuda ključnega pomena pri pridobivanju dodatnega kapitala za ulaganje. Financiranje strani javnega sektorja, kot smo videli, ne dosega dovolj visoke ravni, če si ogledamo razpoložljivost proračuna v samih tretjih državah. Financiranje iz zasebnega sektorja je torej ključnega pomena za to kot ste tudi povdarili. Poleg tega pa je bistvena tudi finančna disciplina zasebnega sektorja. Zato v celoti podpiramo ta predlog. Začnimo s pilotnimi projekti, kar se da hitro. Mislim, da se s tem lahko strinjamo vsi tu, pa tudi sami zasebni vlagatelji bodo naklonjeni tej pobudi, kljub temu, da se pojavljajo nekatere vprašanja v povezavi s preglednostjo in izvajanjem vseh vidikov projektnih obveznic. Zato moramo prositi komisijo, da izvedejo svojo oceno, kar se da hitro, da bodo ugotovili, kakšna je situacija, pa da bodo lahko tudi spremljali, kaj se dogaja s pobudo projektnih obveznic. Saj moramo to tesno spremljati. Pri tem ne smemo prestrašiti zasebnih vlagateljev, kar je res bistvenega pomena za to vrstne naložbe v prihodnosti. Zato bi si želeli, da bi se delo nadaljevalo kar se da hitro, ko gre za izvajanje pilotne faze, pa tudi izvajanje same ocene projektov. Kako torej čim bolj zagotoviti, da bo zasebni sektor vlagal v to? Zdaj pa, gospa Lecimburg. Najlepša hvala. Projektne obveznice se mi zdi, tudi glede na to, kar smo slišali, inštrument, ki ni primeren za vse projekte. Poročevalec je že omenil, da če je čas poteka zelo dolg, dokler ne pridemo do točke dobička, kjer se je pojavilo vprašanje, kdo plača in kdo bo požil dobiček. Iz tega lahko izhaja težava. Naj vam podam primer, ko smo na Tirolskem gradili avtocesto, od tega niso imeli nič prebivalci na Tirolskem, ampak prebivalci Minhna in Milana, ker so lahko hiteje prišli z ene točke do druge če ne gre samo za gradnjo, ampak tudi za uporabo, je treba premisliti tem, ko iščemo investitorje. In da lahko večji delež zasebnih investitorjev pripelje do težav. Torej, treba je neposredno povezati gradnjo in uporabo, zato da bo investicija uspešna, neposredno pa to ne bo uspela. Če bi gradnja bila res smiselna in prispevala k večji evropski dodani vrednosti, potem se odpira ravno to vprašanje. Zato se mi zdi to vprašanje obveznic zelo pomembno zato, da moramo jasno predeliti, kateri so kriteriji, kateri so predpogoji za to, da bo vse smiselno. Treba pa je pogledati tudi, kakšne spodbude bomo imeli in pa posledice tudi za zadolžitev določene države članice. Če se bo Avstrija zadolžila, potem pa bodo od tega imeli več dve sosednji državi, bo seveda financiranje težje, če bomo lahko pričakovali dobiček samo čez 30 let, potem bomo zopet imeli nov problem. Treba je pomisliti, katere so vprašanja v realnem gospodarstvu, ki so za nas pomembna. Če premišljujemo samo o dobičkih, na splošno, potem je to druga zadeva. Če pa pomislimo, da moramo poskrbeti za realno uporabo in dobičke v realnem gospodarstvu, potem je nujno potrebno zelo natančno opredeliti pogoje in povečati verodostojnost za trg. To je ena odločilnih točk. Potem pa imamo še vprašanje verodostojnosti ker že pri sami oceni finančnih inštrumentov smo že doživeli, da so bili da so nas trgi kaznovali zaradi tega, ker niso videli dovolj vredostojnosti v tem, kar smo jim ponudili. En inštrument je ocenjevanje, to je jasno, vendar pa moramo dokazati produktivnost in dobičkonosno za naše investitorje. To je treba upoštevati, če ne nam ne bo uspelo. Tudi mednarodne investicijske skupnosti se zanimajo za to, kje bo končni dobiček, kdo bo prevzel stroške in kako vrdostojno bo to financirano in to dolgoročno. Zato resnično dvomim, da bo nam bo uspelo. Še vedno pričakujem jasne kriterije strani komisije, kajti to, kar imamo tukaj pred seboj, in to sem pokazala tudi drugim, nekaj, kar ne more motivirati nikogar za to, da financira takšne projekte. Ja, gospod Kroš. Gospod Kroš, najlepša hvala. Gospod Kančan za poročilo. Imam nekaj tehničnih vprašanj. Kriteriji za izbor v pilotni fazi. niso enaki kot bodo v prihodnosti. Sodelovanje z Evropsko investicijsko banko se namreč spreminja in to bi rad omenil, čeprav ne bom tako zelo kritičen kot prej. Kakšna bo vloga Evropske investicijske banke? Bomo potrebovali njeno privelitev za odobritev projekta ali bomo najprej oblikovali kriterije, potem pa se odločili, če bomo pritegnili EIB ali ne. Bomo lahko kombinirali projekte z drugimi projekti in tretje vprašanje. rad bi slišal od komisije, če bi lahko pričakovali resnično takšne pozitivne posledice, kot jih omenjamo, ali pa da bi inštrumenti lahko poskrbeli za naslednji korak če bi lahko z projektnimi obveznicami poskrbeli za zmanjšanje tveganja in tako poskrbeli za primerno financiranje projektov. Kdo bo potem odgovoren za financiranje? Bo to Evropska komisija? Bodo to družbe, ki vodijo projekt ali pa privatne inštitucije? Ja. Gospod Majstor. Zum einen, ich. Najlepša hvala. 2012-2013 je faza za pilotne projekte, to že poteka tako, da vidimo, kako se izgleda, če želimo uspeti. Torej imamo možnih sredstev za 4,3 milijarde evrov tako je dejal vsaj Oli Ren. Zato me zanima, kaj meni o tem Evropska komisija. Če nam mogoče lahko to natančno obrazložijo, zanima me, kako bi lahko dosegli ta resnično eh, pridobivanje tolikšnih sredstev. To je treba natančno vedeti, namreč ko načrtujemo. Torej gre za 230 milijonov v manjših delov. Imamo nekaj projektov, ki so pregledni in treba je to realizirati pravočasno, da potem sredstvom doda svoje še EIB in pritegnemo k temu še nadaljne investitore. To se mi zdi logično, je tako prav. In Potem me zanima še mnenje komisije, kakšni projekti bi lahko dobili. Hvala. Bring... Najlepša hvala. Preden predam besedo komisiji, bi želel nekaj pripomniti še glede na, te, na to, kar je povedal gospod eh, Kančan. Gospod Bejl je že govoril o nekaterih teh vprašanjih. Če so te projektne obveznice tako odličen instrument, zakaj smo do zdaj slišali zgolj svarila strani finančnih inštitucij. In eh, nekakšen odnos, ki ni izkazal ravno največje naklonjenosti. Spomnim se, ko je gospod Baroso govoril o tem, da so projektne obveznice nekakšna rešitev za vse in eh, sam sem se udeležil srečanja vseh predsednikov odborov in sem se tudi spraševal, ali gre tukaj za pravo rešitev. Mislim, da gre tukaj za nekako ravnovesje različnih sistemov, projektnih obveznic, pa tudi nekaterih zasebno-javnih eh, partnerstv, pa tudi ta se zlorablja, nekatera niso dobro delovala. Podvomil pa sem tudi o tistem eh, tradicionalnem eh, načinu plačevanja za projekte. To se vrača kljub temu, da je to že nekoliko zastarelo. Vse moramo torej upoštevati. Moram pa povedati, da sem bil sam nekoliko zaskrbljen, da so bile projektne obveznice vklicene za nekakšno univerzalno rešitev za vse težave. Kdo bo torej govoril o imenu komisije? To je seveda odvisno od vas. Odločite se torej, kdo bo spregovoril. Je v redu, Brian, če oba na kratko nekaj poveva? koliko bo začel na to, pa bom vse skupaj dopolnil še. Jaz eh, vem, da si ti že Noel je strokovnjak za vse, zato bom to ocenil. Dobro, najlepša hvala in se pravičujem, da se oglašam prvi v tem primeru. Eno izmed vprašanj, ki so se porajala pri upravljanju te študije na začetku, je to, da so bile izkušnje s financiranjem tena do sedaj pokazale, da obstajajo določena oska grla pri financiranju omrežja TNT zaradi administrativnih, administrativnih vprašanj pomankanja pri sodelovanju. Na to pa smo slišali tudi svarila glede neostreznega financiranja v eni izmed prejšnjih študij. In to je eden od tistih vidikov, ki ga želimo opozoriti z samim oziroma obravnavati samimi projektnimi obveznicami. Uh, torej zavarovalnice, pokojninski skladi, tisti vlagatelji, ki vlagajo na dolgi rok, so za nas zanimivi v tem kontekstu in skušamo jih privabiti v infrastrukturno financiranje, s čimer bi dopolnili ali pa nadomestili posojila bank. Posojila bank smo imeli v preteklosti. Zakaj banke, ki so omogočale projektno financiranje v preteklosti, za katerimi torej bodo omogočile več toliko sredstev tudi v prihodnje. Deloma zato, ker je prišlo vmes do krize. Banke so bile velik vir posojil v preteklosti, po krizi pa nekoliko drugače obravnavajo same tvegane, pa tudi različne regulativne spremembe na bančnem eh, področju so privedli do nekaterih sprememb. To so omenjali tudi poslanci v tej sejni dvorani. Skušamo torej dopolniti, no, dopolniti zato, ker imamo večje ambicije glede infrastrukturnega financiranja, deloma pa tudi nadomestiti ta vedno manjša posojila strani bank. No, spoštovani kolega je pred nekaj minuti omenil, da to ni rešitev za naše projekte. Res je, to ni rešitev, ki ustreza vsem tegobam. Mislim, da bo prav gotovo prišlo do nekaterih projektov, kar je omenil tudi eden izmed eh, svetovalcev, za katero bo projektov financiranje iz kapitalskega trga mogoče, na to pa bomo imeli nekatere projekte, za katere to ne bo mogoče. Nepovratna sredstva morajo biti tisto jedrna rešitev za financiranje infrastrukture, na to pa bomo imeli tudi nekatere druge finančne instrumente ti pa se bodo osredotočali na različne projekte, ki jih bomo skušali dopolniti z dodatnimi viri financiranja. Mislim, da so to tisti ključni deli, ki so povezani z vprašanjem projektnih obveznic. Seveda te ne bodo mogle same rešiti vseh težav glede PPP-ja, financiranja infrastrukture ali pa um, delovanja Evropske investicijske banke. Tudi v tem primeru um, smo slišali nekaj pripomb ki so izhajali iz te razprave. No, v vsakem primeru v tej pilotni fazi izbiramo oziroma smo izbrali Evropsko investicijsko banko kot partnerico. In uh, ni lahko poiskati nekakšnih alternativnih rešitev, torej na mesto EIB. Vendar pa mislim, da ima EIB um, eh, zelo dolgoletne izkušnje pri financiranju projektov. Uh, In kot je spoštovani kolega to omenil, imajo tudi možnost spremljati in razvijati same projekte. To je torej njihova vloga. Obenem pa jih imamo zato, da pravzaprav vse skupaj nekoliko uravnotežijo, da dopolnijo naše proračunske prispevke, prevzamejo nekaj tveganja in omogočijo vključevanje novih vrst vlagateljev, zavarovalnic in pokojninskih skladov. Ti ne prihajajo sami, ti ne trkajo na ta vrata, nekdo se mora potruditi, da jih bo privabil. In mislim, da je tukaj prišlo do nekaj ustvarjene negotovosti ravno zaradi teh zamud pri predstavitvi predlogov. Bonitetne agencije pravijo, da si želijo ogledati same podrobnosti, pa tudi sami vlagatelji si želijo ogledati podrobnosti vlagatelji, zavarovalnice, pokojninski skladi so tisti, ki jih moramo privabiti, ti si morajo imeti možnost ogledati tudi podrobnosti. To pa ne bo mogoče, dokler ne bodo projekti sprejeti. Da, to velja za nekatere projekte, da to je še bolj pomembno v času po krizi, kot je bilo to pred krizo. In da, to je dodaten vir financiranja. No, zdaj pa še nekaj glede eh, specifičnega predloga gospoda Kancijana. V trenutni situaciji moramo omejiti izpostavljenost proračuna. Predlog, da Evropska unija izdaja obveznice za financiranje tega projekta, je nekaj, kar eh, pravzaprav eh, vodi v določena tveganja. Evropski proračun ni strukturiran na tak način, da bi predvidel nekakšna tveganja v prihodnosti. Uporabljamo torej proračuna z določenimi instrumenti, vendar pa moramo točno vedeti, kakšne so meje in kakšne so tveganje za evropski proračun. Predlog pa omenja nekaj popolnoma drugačnega, kar zahteva tudi drugačno strukturo samega proračuna, s čimer eh, razporedimo to finančno odgovornost čez bolj dolgotrajno obdobje. In v pilotni fazi tega ni mogoče upoštevati. Že tako upoštevamo nekatera tveganja pri tem proračunu zaradi finančne krize. Sam sem direktor eh, za eh, določen sklad, izdajam obveznice za Irsko, Portugalsko, Romunijo, Mačarsko, pred nekaj leti sem to počel in v teh izrednih primerih zagotavljamo nekatere izredne ukrepe, vendar pa nimamo dovolj manevrskega prostora dovolj marže za upravljanje z vsemi temi situacijami. Trenutno torej ne moremo iti več v to smer, moramo vse skupaj nekoliko omejiti in vedeti moramo, s kakšnim tveganjem se sooča proračun, sicer bo Evropska unija izpostavljena prevelikim finančnim grožnjam. Najlepša hvala za vaš čas. Zdaj pa še kolega iz Evropske komisije, da naj povem še nekaj o samih projektov. Slišali smo kar nekaj vprašanj glede tega, kakšne projekte naj bi podpirali v okviru z projektnimi obveznicami in kolega je jasno povedal, da so projektne obveznice le en vsebinski element iz tega orodja za financiranje. No, na podlagi poročila, ki smo ga obravnavali popovdne, lahko sklepamo, da je eno iz pomembnih eh, sporočil za izvajanje teh uh, projektov, nekakšno mešanje, mešanje različnih instrumentov. Sodelovati moramo tudi z promotori teh uh, projektov, zato da se bodo zavedali vseh teh instrumentov in uh, vsem pomagati za to, da bodo ti projekti primerni za naše finančne instrumente. Odgovor je torej naslednji. V pilotni fazi naj bi bili torej projekti obravnavani v okviru osrednjega omrežja, pa tudi celotnega omrežja. Izhodišnji projekti so torej tisti, ki že potekajo in Evropska investicijska banka se zdaj že pogovarja z promotori projektov, zato da bi ugotovili, kateri projekti lahko neposredno uporabijo same projektne obveznice no, z Evropsko investicijsko banko pa bi morali um, delati na pripravi za projekte, ta pa bo osnovana na prioritetah. No, pri teh strateških projektih pa bomo videli, v kolikšni meri lahko, če je potrebno, uporabimo projektne obveznice, če je treba, lahko še vedno uporabimo druge možnosti. Prav tako lahko črpamo subvencije iz nacionalnih proračunov, na to pa to uporabimo tudi za projekte TNT projektne obveznice bi torej uporabljali za pilotno fazo, čeprav bo ta morda zelo kratka in bomo morali tesno sodelovati z Evropsko investicijsko banko, ko bo šlo za razpravo o instrumentu za povezovanje Evrope. No in eh, tudi, če v tej pripravljeni fazi ne bo vse pripravljeno za projektno fazo, upam, da bomo instrument za povezovanje Evrope Evrope sprejeli tekom naslednjega meseca, zato predvideli dovolj sredstev, ki bodo namenjeni tudi novim eh, finančnim instrumentom. 200 milijonov za promet iz eh, trenutnega proračuna za TNT. In po razpravi z Evropsko investicijsko banko menimo, da je to ustrezen znesek za izvajanje te pilotne faze. Za naslednje projekte pa bomo omogočili torej še več sredstev iz eh, bodočega instrumenta za povezovanje Evrope, ko bo torej več projektov v pripravi. Upam, da sem tako odgovoril na večino vprašanj. Morda še zadnje vprašanje glede upravljanja, ko gre za odločanje. V okviru tega odbora smo se o tem že pogovarjali. Na koncu koncev je ravno bilanca Evropske investicijske banke tista, ki upošteva preostalo tveganje. Torej, odločitev glede projektov bo sprejela na koncu Evropska investicijska banka. No, odgovornost eh, drugih institucij in tudi odgovornost komisije pa je zagotoviti, da bomo delali pri tem projektu, da bomo zagotovili, da bo banka na to lahko te projekte sprejela in uporabila ter namenila te finančne instrumente v korist teh eh, investicijskih eh, schem, s katerimi bomo izvedli projekte. Zahvaljujem se gospodemu predsedujočemu, tudi poročevalcu glede te pobude za projektne obveznice. To je za nas zelo pomemben instrument in tudi časovnica je zelo tesna, tako v parlamentu kot na svetu. Zato sem torej zelo hvaležen, saj upamo, da bo za to instrument na razpolago že do poletja. Potem pa se bo lahko začela tudi ta pilotna faza bomo pa po sprejetju na vrhu seveda na razpolago, da bomo obvestili odbor o tistih projektih, ki so bili sprejeti v tej pilotni fazi, da se bomo lahko pogovarjali o tem, zakaj je dobro še naprej delati pri tem. Najlepša hvala, gospod Kančan, želite kaj dodati? Credo che valga la pena di, di... Mislim, da velja nekaj dodati. <clears throat> Nisem Eh, s, s tem dokumentom, s tem svežnjem, nisem si predstavljal, da bom to lahko razširil na predlog, ki sem ga eh, izrazil, da nastopimo na eh, finančnih trgih kot Evropska unija. Sveda, to bi bilo zaželjeno, ampak predvsem sem želel spodbuditi razpravo, zato da razumemo, ali politično želimo Eh, nastopati, želimo, da nastopajo na finančnih trgih projektne razvojna podjetja ali pa želimo mi sami nastopati na finančnih trgih kot eh, Evropska unija, kar eh, potem pomeni, da so stvari bistveno različne. To je razprava, ki sem jo želel sprožiti danes. Namreč, ko govorimo o, o tem, ob številnih priložnostih je videti, kot da obstaja ta volja, da uh, pač uh, ustvarimo tudi določen dolg, ko uh, sicer, uh, če bomo s tem lahko uresničili določene infrastrukture. Potem pa, ko govorimo o projektnih obveznicah, kar na lepem uh, se stvari postavijo na glavo in predlagajo, da naj na trgih nastopijo projektne, uh, projektne podjetja ali mešana podjetja, ne pa same institucije. Seveda, uh, na tak način uh, povežemo različne finančne instrumente, recimo projektne obveznice z drugimi, NGTT naprimer, ampak seveda uh, s tem uh, eh, oduzamemo določen uh, potencial projektnim obveznicam, kajti spremenimo naravo financiranja, povežemo različne instrumente, skušamo pritegniti več eh, zasebnih kapitalov, ampak eh, kakorkoli naj bo, eh, pač rezultat je vedno en in isti, vsota je pač vedno ista. Moramo razumeti, ali obstaja volja, da uh, gremo v to smer in da uh, neposredno uh, izdajamo eh, projektne obvenice. Leta 1993, tu pred sabo imam besedilo, imamo, eh, je Delor eh, predlagal dve, dva obveznostna instrumenta, konvertibilne obveznice tudi. Torej, šel je na trg z obveznicami Evropske unije, izdal je tudi dolgoročne obveznice, zato da bi spodbudil pomembne infrastrukturne projekte strateškega pomena. To je ena pobuda, druga pobuda pa je bila pobuda za konvertibilne obveznice z dolgoročnimi obveznicami, ki so jih izdajale zasebno javna podjetja, eh, pri čemer Eh, je um, sodelovala tudi Evropska investicijska banka. Torej, že takrat je torej Dolor predvidel to direktno um, izdajo obveznic in uh, o tem bi rad slišal v prihodnje, če obstaja politična volja za to mimo te pilotne faze, ki se mora začeti čim prej. Ampak eh, dajmo osmisliti vsta predlog, ki govori o finančnem instrumentu, ki je zelo zanimiv, ampak ki se mora vklopiti v poslovni načrt, kjer s tem instrumentom lahko pokrijemo samo tisti del, ki se bo potem odplačeval skozi koncesijo, ampak oni drugi del, kako bomo tisto krili. Če nimamo denarja za to, potem to pomeni, da eh, tisti eh, projekt se ne bo nikoli začel. Ne, a, v resnici moramo razmišljati o tem, da bomo tisti del lahko pokrili, ko, bomo, um, začeli, uh, ko bo začel, začelo teči obdobje za naknadno koncesijo. Najlepša hvala. Časovni rok za amandmaje oziroma predloge spremembe je 6. marc. Glasovanje je 27. marca, v proračunskem odboru pa 24. aprila torej 6. marec na to glasovanje, 24. in na to odbor za poročen 27. marec. Najlepša hvala, s tem se zaključuje ta del sestanka, s sestankom koordinatorjev pa bomo začeli čez kakih 10 minut. Torej kratek primor, na to pa bomo začeli s koordinatorji. Tisti, ki pa vam ni treba